Prva točka današnjega dnevnega reda je zaključki Evropskega sveta 16. in 17. decembra izjavi Evropskega sveta in komisije. V skladu z novo pogodbo bo zadevo predstavil gospod Herman von Rompuy. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, imate besedo, gospod gospod predsednik drage kolegice in kolegi dovolite mi da vam na začetku zaželim srečno novo leto s temi preprostimi besedami tako osebno kot tudi evropski uniji v teh težkih časih